Ne, kot eh, gospodarske reforme so predpogoj za blaginjo v prihodnje in to je v interesu ukrajinskih državljanov. Hvala. Dank, Najlepša hvala, kolegica Valjan. Kot naslednja za skupino zelenih, kolegica Harms za dve minuti in pol. Dank. Najlepša hvala, gospod.